Okay, friends, can I... Drage prijateljice in prijatelji, predlagam, da nadaljujemo s sestankom. 15 minut že zamujamo za predvideno časovnico, zato predlagam, da se takoj lotimo naslednje točke na dnevnem redu osnutek poročila o strateškem okviru Evropske unije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020. Odpiram razpravo. Besedo dobi najprej poročevalec gospod Kristensen. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so prispevali k temu poročilu na lasno pobudo. Veliko predlogov sem prejel strani delodajalcev, sindikatov in številnih drugih. Sporočilo komisije o strateškem okviru Evropske unije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 je bilo sprejeto junija lani po krajši zamudi. Dve splošni misli bi rad delil o tem strateškem okviru, to se odraža tudi v poročilu. Okvir je relativno dober, ko gre za izpostavljanje ključnih izzivov, s katerimi se Evropa sooča na področju varnosti in zdravja pri delu. Nova in porajoča tveganja, izvajanje varnost pri delu, izvajanje in uresničevanje nacionalnih strategij, boljši statistični podatki tudi v zvezi z starajočo delovno silo v Evropi in tako naprej. Ko gre za konkretne ukrepe, pa žal ta strateški okvir ni dovolj dober. Ni dovolj, da se zavedamo zgolj težav, s katerimi se soočajo podjetja in delodajalci. Konkretne težave od nas terajo konkretne ukrepe. Splošen cilj tega poročila je, da zagotovi konkretne predloge in rešitve. Upam in tudi pričakujem, da bomo kot odbor uspeli doseči dogovor o pragmatičnem stališču ter s tem prispevali k prihodnim zakonodajnim pobudam na področju varstva in zdravja pri delu. Bolj konkretni ukrepi bi morali biti vključeni v strateški okvir, sem sodijo tudi zakonodajni predlogi. Kot prvo, moram povdariti, da vsi delodajalci imajo pravico do najvišjih standardov, ne glede na to, kako velik je delodajalec. Varnost in zdravje pri delu morata biti zagotovljena. Komisija bi morala določiti kvantitativne cilje za zmanjšanje poklicnih bolezni in nesreč pri delu potem, ko bo leta 2016 opravljen pregled strateškega okvira za varnost in zdravje pri delu. Nacionalne strategije. Socialni partnerji in delodajalci pravijo, da uvedba nacionalnih strategij predstavlja uspeh vendar bi morale biti strategije bolj pregledne, bolj dojemljive tudi za pripombe socialnih partnerjev in ostalih deležnikov. Redno poročanje o napredku bi prav tako morali spodbujati. Enakopravne pogoje delovanja bi morali zagotoviti za vse, spoštovati moramo tudi pravila svetovne zdravstvene organizacije in svetovne organizacije pri delu. Pravila, ki jih sprejemajo, morajo koristiti delavcem povsod po Evropi. Učinkovito izvajanje, skladnost in uresničevanje so ključnega pomena za zagotavljanje enakih pogojev delovanja znotraj držav članic in med državami članicami. MSP-ji morajo izpolnjevati pogoje Številni MSP-ji ne izpolnjujejo zahtev, zato mora komisija pripraviti orodja, praktična orodja in tudi smernice za izboljšanje doslednosti. Dokumentirana ocena tveganja pa tudi udeležba socialnih partnerjev, še posebej delavcev, predstavnikov na ravni podjetij, so pomembni, če želimo poenostaviti učinkovito in dosledno spoštovanje pogojev. Pravice delavcev, učinkovito izvajanje zakonodaje za varnost in zdravje pri delu zahtevajo tudi vse večje število kadrovskih zverov, zlasti z vidika delovnih inšpektoratov v večini držav članic. Države članice bi morale spoštovati priporočila Mednarodne organizacije dela, vsaj en delovni inšpektor za 10 tisoč delavcev, to je priporočilo. Če si pogledamo bolezni, ki so povezane z delom, pa tudi nova in porajajoča tveganja. Mislim, da je to res ključni razlog, zakaj prihaja do odsotnosti na delovnih mestih. Na to bi se morali, po mojem mnenju, sredotočiti. Komisija je v preteklosti že integrirala obstoječe direktive v celovito direktivo, ki določa minimalne standarde za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo različnim dejavnikom tveganja. Delodajalci in delavci imajo koristi od tega, da se razširi področje delovanja evropske zakonodaje. Zakonodajni okvir mora biti lažje izvedljiv, predvsem pa se ga treba držati. Lahko gre za direktivo o vibracijah, o rokovanju s proizvodi in o zaščitnih zaslonih. Dodati bi morali tudi zavezojoče zgornje meje izpostavljenosti različnim oblikam sevanja in tudi različnim karcerogenim sevanjem. Pripraviti moramo tudi ustrezen sistem ocenjevanja tega okvira da bomo določene vrednosti lahko lažje omejili tudi na podlagi jasnih eksplicitnih pogojev. Socialni dejavniki tveganja so vse večja težava v Evropi. Na tem področju potrebujemo predvsem boljše zbiranje podatkov in boljše spremljanje. Druga področja, ki nas skrbijo, azbest, nanotehnologije, negotova delovna mesta, potrebujemo boljše statistične podatke, to je stalna tema, ki se ponavlja v razpravah s socialnimi partnerji. Podatki niso zanesljivi, so pomankljivi, to je treba izboljšati, če želimo opredeliti najboljše prakse v državah članicah. Nismo uspeli vključiti vseh prednostnih nalog, ki bi si jih želel, zaradi omejitve same dolžine tega poročila. Ostalo bomo predložili v spremembah, tudi poročevalci v senci bodo zagotovo vložili predloge sprememb. Tudi odbor FAM bo pripravil svoje mnenje o tem poročilu, tam bomo našli zagotovo dobre ideje, ki jih bomo lahko tudi upoštevali. Sedaj bom zaključil, povedal sem veliko, nekaj časa bom dopustil tudi poročevalcem v senci, našim gostom, da se oglasijo, se pa že veselim sodelovanja z vami pri tem poročilu. Hvala. Thank you very much to the rapporteur and hvala lepa poročevalcu. Besedo dobijo gostje. Najprej direktorica EU OŠA, gospa Krista Sedlaček. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi gospod Kristensen, spoštovane članice in člani parlamenta, veliko čast mi je, da sem danes lahko tu, da lahko prispevam k tej tematiki, torej k strateškemu okviru Evropske unije za varnost in zdravje pri delu. Nakratko bom predstavila vlogo Agencije za varnost in zdravje pri delu. Podarila bom stare strategije, pa tudi trenutni strateški okvir, ki smo mu zelo naklonjeni kolega William Cockburn pa bo predstavil enega od vodilnih projektov, v okviru katerega smo zbirali relevantne podatke. To smo predstavili tudi danes v parlamentu, ker je to zelo pomembno za zbiranje podatkov tudi znotraj tega strateškega okvira. Če se vrnem nazaj v zgodovino, strategije za varnost in zdravje pri delu evropske strategije za varnost in zdravje pri delu so vedno izpostavljale potrebo po tem, da se ocenijo nova in tradicionalna tveganja v spreminjajočem se svetu. Že leta 2002 je strategija Evropske unije za obdobje 2002-2006 poudarila, da napovedovanje novih in porajočih skozi vega, ki so vezana na tehnološke inovacije ali na socialne spremembe, mora biti nujno upravljeno, če želimo, da se tveganje ustrezno nadzoruje. To pa pomeni, da moramo zadeve stalno spremljati, predvsem sama tveganja. Vse skupaj pa morate meliti na sistematičnem zbiranju podatkov in znanstvenih mnen. Že takrat smo začeli igrati ključno vlogo. Oi. On V strategiji za obdobje 2002-2006 smo pozvali, da se vzpostavi opazovalni center za tveganja, ta naj bi opravljal to nalogo. Naslednja strategija za obdobje 2007-2012 je nadaljevala s to zahtevo, ta pa je podarila tudi potrebo po napovedovanju tvegan. Opazovalni center agencije naj tudi sprejme s tem v zvezi ustrezne pobude. V letu 2014 smo bili priča novi strategiji Evropske unije za varnost in zdravje pri delu. Ta strategija velja do leta 2020. Ta tematika se torej nadaljuje. Predvsem želimo podpirati delo opazovalnega centra za tveganje in v strateškem okviru vedno znova povdarjamo, da je treba zbirati podatke in ta opazovalni center je zelo pomemben. Gospod Kristensen je že omenil ključne izzive, povdaril je tudi strateške cilje do leta 2020. EU OŠA je že odigrala pomembno vlogo pri izvajanju prejšnje strategije Evropske unije za varnost in zdravje pri delu. To je potrjeno tudi v zunanji oceni te strategije v tem novem strateškem okviru je EU OŠA ponovno dobila precej široko vlogo. To velja zlasti za nacionalne strategije z področja varnosti in zdravja pri delu. Na tem področju sodelujemo z Evropsko komisijo, pripravljamo nova orodja, s katerimi bomo spremljali zadeve, predvsem pa želimo predstaviti tudi nacionalne strategije za varnost in zdravje pri delu. Pomembno je tudi spremljanje skladnosti z zakonodajo Evropske unije na tem področju. Lotevamo se tudi problema starajoče se delovne sile. Kot veste, izvajamo velik projekt, ki nam ga je dodelil Evropski parlament. Ugotovitve in rezultate bomo predstavili ob koncu leta na seminarju skupaj s komisijo bomo v začetku leta 2016 potem predstavili tudi dokončne ugotovitve in priporočila. Še eno področje se izpostavlja kot področje novih tvegan. To je povezano tudi z študijo, ki vam jo bomo predstavili nekoliko kasneje. Pomemben vidik je tudi preprečevanje poklicnih bolezni Zagotoviti je treba praktično podporo majhnim in mikropodjetjam. EOŠA je v zadnjih letih zlasti za mikro in mala podjetja razvila spletno orodje evra. S tem se ocenjuje tveganje za mikro in majhna podjetja v strateškem okviru. Piše naj kot agencija zlasti za mikro in majhna podjetja pravimo praktična urodja, ki bodo podjetjem pomagala pri izvajanju ustreznih ukrepov z področja varnosti in zdravja pri delu. To pa je povezano z naslednjo zadevo, o kateri bo kaj več povedal kolega Cockburn. On vam bo predstavil podatke, ki izhajajo iz prej omenjene študije. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, members of Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da predstavimo študijo SNR. Gre za nov niz podatkov, ki bodo, upam, koristili tudi vaši razpravi o teh zadevah. SNR oziroma Evropska študija o podjetjih, ki se soočajo z novimi in porajočimi tveganji, Ob koncu lanskega leta smo predstavili prve ugotovitve, kot pa je omenila že direktorica, danes smo predstavili prvi povzetek, ključne rezultate. Veliko veselje nam je, da lahko to storimo danes v parlamentu. Moja predstavitev bo zelo kratka. Na hitro bomo preleteli metodo, ki smo jo uporabili pri tej študiji, osredotočili se bomo na ključne rezultate, potem pa še na kratko povedali, kako uporabljamo te bogate podatke pri svojih dejavnostih. Naj najprej odgovorim na pomembno vprašanje. Lahko prosim naslednjo poslovnico. Zakaj potrebujemo še eno anketo? Na evropski ravni obstaja več podatkovnih virov, s katerimi ste seznanjeni, večina izmed vas. Imamo ankete delavcev, ki jih opravljamo, torej med delovno silo. Eurostat upravlja prav tako takšne ankete, zlasti, ko gre za bolezni in nesreče pri delu. Potem so tu še sestrske agencije, ki upravljajo ankete v zvezi z delovnimi pogoji. Imamo kar nekaj statističnih podatkov v zvezi z nesrečami pri delu, imamo tudi statistične podatke v zvezi s poklicnimi boleznimi. Gre za zbiranje podatkov po celi Evropi. Prednost tega je, da lahko predstavimo primerljivo sliko, se pravi, da lahko preverjamo te podatke, kakšne so razmere v posameznih državah. To potem povezujemo tudi s političnimi pobudami in ukrepi, vsaj kakšne so naše želje. Se upravičujemo, te prosojnice kar same preskakujejo. bom kar nadaljeval. No, te ankete, ankete delavcev, potem upravni podatki predstavljajo relativno dobro sliko glede poškodb in skrbi med delavci, nekoliko manj glede poklicnih bolezni. Imamo pa malo podatkov v zvezi z tem, kaj se dogaja na samem delovnem mestu, kako vplivajo politike na to politične pobude moramo povezati z rezultati. SNR se osredotoča na podjetniško raven, na delovna mesta. Tam raziskujemo, kaj se dejansko počne v smislu preventivnih ukrepov na delovnih mestih v Evropi. 36 držav smo zajeli, 28 držav članic, potem še Albanijo, nekdanje Jugoslavijsko republiko Makedonijo, Islandijo, Črnogoro, Norveško, Srbijo, Švico in Turčijo. Švica je menila, da je to dovolj zanimiva anketa, da so sami želeli plačati udeležbo. Združeno kraljestvo Španija in Slovenija pa so plačale svojih žepov za to, da se je vzorec nekoliko povečal, s tem je bila ta anketa narejena na nacionalni ravni. V skoraj da 50 tisočih podjetjih smo opravljali anketo, pokrili smo vse sektore dejavnosti, še posebej tiste, ki so težko dostopne, naprimer kmetijski sektor, ribiški sektor na teh področjih vemo, da se moramo še posebej osredotočiti na preventivne ukrepe. Pomembno pa je, da smo se odzvali na potrebe naših deležnikov. Do tega zaključka smo prišli na podlagi prve ankete. Osredotočili smo se tudi na podjetja, ki zaposlujejo vsaj pet oseb. Ta sektor se povečuje in nam se zdi, da je bila izkušnja zagotovo vredna. Rezultate smo tudi vključili v rezultat rezultate, ki jih bom sedaj predstavil. Naslednja poslovnica se osredotoča na to, koga smo anketirali. Torej osebe, ki najbolje vedo, kako se upravlja zdravjem in varnostjo na delovnem mestu. Ta opredelitev je bila izbrana na podlagi izkušenj iz prve ankete, na naslednji poslovnici boste videli zakaj. Veliko različnih odgovorov smo prejeli strani različnih anketirancev na ravni podjetij, od lastnika do upravnega direktorja. Še posebej v majhnih podjetjih je to zelo pomembno. In manjše kot je podjetje, manj verjetno je, da bo ta oseba res najbolj je vedela, kaj se dogaja z varnostjo in zdravjem pri delu. Včasih, naprimer, neko podjetje zaposluje specialista za to področje, ker nima na voljo svojega upravljavca. Nekje 20 odstotkov anketirancev je bilo aktivnih na področju zdravja in varstva pri delu morda to povdarja tudi to, da ureditve na delovni ravni niso tako dobre, kot bi si mi želeli v svojih političnih razpravah. Če si pogledamo rezultate te ankete, katera so glavna problematična področja, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu. Na naslednji prosojnici vidite rezultate. V prvi vrsti imamo opravka z različnimi strankami, učenci, delavci. Vidite tudi, da je slaba komunikacija, slaba delovna organizacija, dolgi delovniki tisto, kar predstavlja največje tveganje tudi za psihosocialna. Vprašanje se opravičujem, ker prosojnice ni. Osredotočite se torej na izročke. Storitveni sektor se povečuje, psihosocialna tveganja so najbolj pomembna tveganja na delovnih mestih, potem so tveganja povezana z mišično-skeletnimi težavami, naprimer, če je nekdo v nenavadni drži dlje časa, če sedi veliko časa in tako naprej. To je poudarjeno tudi v strateškem okviru. kako se s tem upravlja, s temi tveganji na delovnem mestu, opravi se ocena tveganja. Ta temelji na pristopu, ki določa cilje. Delodajalec je tisti, ki je zadolžen za delovne procese, ta delodajalec tudi najbolje ve, kako varnostna in zdravstvena tveganja najbolje upravljati. Obstajajo razlike med državami članicami. Visoka stopnja ocen se upravlja v Italiji, 85 odstotkov, 37 jih je v odstotkov jih opravijo v Luksemburgu. Tu ne gre za skladnost, ne gre za izpolnevanje pravnih obveznosti, gre za to, kako podjetja dojemajo tveganja. Ni govora o kakovosti. Te številke so v veliki meri odvisne od sektorja in velikosti. V storitvenem sektorju in v majhnih podjetjih veliko manj pogosto upravljajo cene tveganja kot pri večjih podjetjih. Pri tej študiji smo se vprašali tudi, kaj motivira podjetja, da raziskujejo tveganja, kaj jih eh, spodbudi, da spremejo preventivne uk ukrepe. Izvajanje obveznosti je najpogostejši naveden razlog med vsemi podjetji, ko gre za tveganja gre pa tudi za strah pred naložitvijo kazni strani inšpektoratov. Tako da vidimo, kako pomembno se jim zdi izvajanje in kaj jih spodbuja k izvajanju. Poleg tega motivacija za ukrepanje prihaja tudi iz motivacije zaposlenih in pristojnih za to področje. Raziskave kažejo, da kjer obstaja formalno zastopanje za to področje, da podjetja desetkrat pogosteje sprejmejo ukrepe. Nekaj sprememb je med eh, državami članicami. Naprimer, v nekaterih državah, v novih državah članicah, pogosto jo kot razlog navajajo tudi ogled podjetja. Ta razlog so navedle pogosteje, kakor podjetja v starejših državah članicah. Potem smo preučili tudi razloge za nesprejemanje ukrepov. Ugotovili smo, da so glavne ovire že poznane in da so težave že poznane, ko gre naprimer za pomankanje usposobljenosti. Kažejo podatki, da je potrebno zagotoviti več osveščanja in več smerni za to, da bodo vsa podjetja razumela, da obstajajo tveganja za vsak sektor in ne glede na velikost podjetja. Ko smo poprašali po ocenah tveganja, je 90 odstotkov podjetij dejalo, da je to najprimernejši način za spopadanje s eh, tveganji na področju zdravja in varnosti pri delu. Potem smo poprašali tudi po ovirah za uvajanje tu vrstnih ukrepov. Dejali so, da je tu glavna ovira kompleksnost zakonodajnih eh, postopkov. Tudi tu prihaja do razlik med državami. Italija pravi, da je m, mm, velika ovira ravno zakonodajni okvir. Slovenija in Litva pa pravita, da samo v 14 odstotkih vidita takšne težave samo v nekaterih odstotkih pravita, da zaradi kompleksnosti težav prihaja do resnih težav pri uvajanju. Ta odstotek je 86 odstotkov. Če si pogledamo različne situacije v državah članicah, vidimo, kako različni so pristopi k zmanjšanju negativnih posledic glede na kompleksnost. Uh, zakonodajnih okvirov. Potem smo vprašali tudi potem, ali morda podjetjem manjka orodi za to, da bi se spopadala z nekaterimi tvegani in pa dejavniki. To so tudi nekateri izmed dejavnikov, ki sem jih omenil na začetku, ko gre za pomankanje izmenjave podatkov, pomankanje fleksibilnosti in ustreznih okvirov. To so tudi elementi povezani s socialnim varstvom. In tu podjetja najpogosteje pravijo, da jim primankuje usmeritev, da ne vedo, kako sprejeti preventivne ukrepe. Tako da naša raziskava kaže, da obstaja potencial za izoblikovanje nadaljnih instrumentov na tem področju. Prav tako smo vprašali, ali lahko zaposleni so oblikujejo politiko zdravja in varnosti pri delu. Ugotovili smo, da bodo ukrepi za preprečevanje boljši, če bodo v to vključeni tudi delavci sami. In na naslednji prosojnici lahko vidite, da mm, delavci lahko pristopajo k um, socialnim in zdravstvenim tveganjem na različnih ravneh v državah članicah. Treba, jasno pa je, da je treba pritegniti k temu področju vse delavce, če želimo zagotoviti uspešnost. Pri manjšnih podjetjih je zastopanost um, delavcev redko zagotovljena, kar je škoda. In še zadnja presojnica, ker nima več največ časa tu gre torej za vizualno predstavitev našega portala, gre za spodbudo vam, da dos, greste na našo stran in eh, pregledate vse, o čemer sem spregovoril. Danes sem podal samo kratko predstavitev, na kratko sem podal podatke, če pa se želite poglobiti vprašanja in eh, informacije, pa lahko tu na zadnji prosonici vidite našo spletno stran. Najlepša hvala EU Oša za to, da ste rezultate svoje raziskave delili z nami. To je obražanje, ki je seveda zelo pomembno tudi za socialne partnerje. Tudi socialni partnerji so danes prisotni, tako da bi rada dala besedo predsedniku delovne skupine za zdravje in varstvo pri Business Europe gospod Kriste Mester. Izvolite. Thank you very much, uh, Madam Chair. Najlepša hvala, predsedujoča. Dovolite mi, da uvodoma povem, da smo močno prepričani, da je treba vzpostaviti ozračje za podjetja, v katerim eh, lahko rastejo. To ne gre samo za konkurenčno okolje, temveč tudi za delovne pogoje. Tako da naj bo jasno, da je varovanje zdrave in dobri delovni pogoji, da so to ključna vprašanja, s katerimi se ukvarja Business Europe. In mislim, da nam gre, ne gre slabo, pravzaprav nam gre dokaj dobro. Relativno veliko število podjetij posluje dobro in sprejema ustrezne preventivne ukrepe. Prav tako na dovoljšnji ravni upošteva tudi delavce pri sprejemanju ukrepov, kot pa je dejal Gospod Kogborn, pa vidimo različne pristope med državami članicami, pa tudi v različnih sektorjih so situacije različne. Tudi mi smo nekoliko zaskrbljeni nad nekaterimi elementi v poročilu, naprimer. Najprej, kakšna je prava pot naprej? Kako ukrepati? Menimo, da primerni ukrepi ne bi smeli zaobjemati samo sprejemanja novih zakonodajnih ukrepov. Zaradi tega, ker še vedno ocenjujejo obstoječo zakonodajo na področju zdrave in varnosti pri delu v Evropski uniji. Pri ocenitvi že sprejetih ukrepov bi morali najprej opraviti splošno oceno, preden se odločimo o nadaljnih evropskih zakonodajnih ukrepih v prihodnosti vsakem primeru se splošni pristop komisije osredotoča na boljše izvajanje, skladnost in poenostavitev obstoječih evropskih in eh, nacionalnih zakonodajnih okvirov, namesto na uvajanje nove zakonodaje. Po našem mnenju je ta pristop tisti, ki bi ga morali ohraniti. Ta pristop um, prepoznava, da že obstaja obširen nabor zakonodajnih ukrepov na ravni Evropske unije naj navedem še nekaj pomislekov glede kvantitativnih um, ciljev za znižanje na ravni Evropske unije. Strateški okvir, po našem mnenju, je izpostavil glavne izzive in strateški cilji povezani s temi glavnimi izzivi niso opredeljivi konkretnih uh, ukrepov. Naprimer, prakse brez nesreč. Verjetno ste za to že slišali. To vrstne pristope zagotovo podpiramo. To pa ne pomeni, da gre za kvantitativni cilj, da je dejanski cilj nič nesreč. Nični cilji kažejo na pomankanje ambicioznosti. Po našem mnenju gre za to, da je treba pač sprejeti vse možne ukrepe, zato da pridete do ničle. Ne gre pa za ničlo kot samo gre za to, kako se tega postopka lotite. V preteklosti smo videli, da smo sprejeli tudi kvantitativne cilje glede zmanjšanja nesreč pri delu. In eh, Združenje zaposlenih meni, da je to pomankanje ambicioznosti. Ne gre za vprašanje, ali boste dosegli cilj, temveč za vprašanje, kako se boste približali temu cilju. In v prihodnosti se moramo osredotočiti tudi na to, na to, kaj počnemo za to, da dosegamo cilje. Ocene tveganja. Veliko je bilo govora tudi o cenah tveganja. In tu je smiselno povdariti, da je ocena tveganja sama po sebi v prvi vrsti proces, ki ima višji namen. In ta namen je zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe in preventivne ukrepe in za njihovo izvanje. Ne gre za oceno tveganja samo, ne gre samo za pripravo ocene. Zagotovo ne gre za to, da imamo nek dokument, ki predstavlja oceno gre za to, da se ocena res izvede in da se sprejmejo pravi ukrepi. Tako da, če mi nekdo reče, da ima na voljo dobro oceno tve, tveganja, jim bom rekel, da niso uspešni, da bi morali pač ukrepati. Ne gre za to, da mora podjetje imeti nek dokument z naslovom ocena tveganja. Ne, gre za to, da se izvede postopek in sprejmejo ustrezni ukrepi. Še en element, ki bi ga rad izpostavil, so mišično-kostna obolenja. Ugotavljamo, da je to še vedno pereč problem, se pa zastavlja vprašanje, kakšni so tu primerni ukrepi. In menimo, da zakonodajni ukrepi tu ne bodo pomagali v prihodnosti. Večino dejavnikov tveganja smo že izpostavili, smo že ugotovili, gre pa sedaj za ukrepanje na ravni podjetij in na ravni držav. Gre za sprejemanje preventivnih ukrepov na tej točki. Ne bom razlagal sedaj o različnih dejavnikih in tako naprej, gre pač za vprašanje, kako sprejeti pravi pristop za to, da v končni fazi zagotovimo varno, varovanje zdrave zaposlenih. Glede bolezni pa je treba zagotoviti boljše podatke, ki so bolj zanesljivi. Ampak tu vam moram reči, da nikoli ne bomo imeli na voljo primerljivih podatkov, na to lahko pozabimo. Že sedaj zbiramo podatke o nesrečah, ki se zgodijo pri delu. Sam um, sem vodja to vrstne scheme, ki zaobjema podatke na tem področju z več tisočih podjetij iz Evropske unije. Podatki pa niso primerljivi, to je nemogoče. Uh, Kolegi iz Finske so izvedli raziskavo med šestimi baltskimi državami in tudi nekaterimi drugimi in podatki niso primenljivi in tudi nikoli ne bodo. Poleg tega so to splošni podatki. Podatki, ki pa jih res potrebujete, so podatki na ravni delovnega mesta. To so podatki članic in njihovih podjetij gre za vprašanje, ali imajo podjetja na voljo ustrezne podatke, ki jih lahko posredujejo in na to na podlage njih ukrepajo. Če združujemo podatke, potem ti niso uporabni. Če uporabljate agregirane podatke na ravni sektorjev ali na ravni držav članic ali pa na ravni poklicov, potem strokovnjaki na podlagi tovrstnih podatkov ne bodo mogli storiti nič. Tako da bi radi spodbudili osredotočanje na kakovostne podatke, ki so razpoložljivi na ustrezni ravni, kjer se pač prejemajo tudi ukrepi. In še psihosocialni dejavniki tveganja, še o tem bi rad spregovoril. Tudi to so po našem mnenju pomembni dejavniki tveganja. Naš pristop pa je, da tu ni relevanten pristop glede zdravja in varnosti pri delu. Strokovnjaki za zdravje in varnost pri delu ne bodo mogli reševati psihosocialnih tveganj, Kaj je glavno sporočilo? Za vsakega delavca je treba najti pravno, pravo ravnotežje med zbožnostmi in prizadevanji posameznega delavca in nalogami, ki jih narekuje delovno mesto, vključno s podporo strani kolegov in vodstvenih delavcev. To je ključno. Ta prizadevanja in te zmogljivosti opredeljujejo delovno okolje, kar pomeni, da bi se morali tudi vsebine posameznega delovnega mesta spreminjati s časom. Ne gre samo za delo, za delovno mesto in za delavca. Gre tudi za pravo ravnoteže. In za to vrstno ravnoteže ne potrebujemo strokovnjake za zdravje in varnost pri delu. Gre za tiste, ki so pristojni za usmerjanje, za karjerno, poklicno usmerjanje, ki so lahko, ki so sposobni, da ugotovijo kakšne so aspiracije posameznega delavca in kako jih lahko izpolni. Treba zagotoviti tudi odpornost in prilagodljivost delavcev, kar pomeni, da se ne osredotočajo na to, da mm, skozi celotno poklicno pot opravljajo vedno iste naloge, ker ti potem se bodo na neki na, v nekem trenutku znašli na mrtvi točki. Tako da je treba tudi posamezno delovno mesto zapolniti z različnimi vsebinami. In tu se navežemo tudi na mobilnost um, trga delovne sile in treba je zagotoviti fleksibilne delavce, ki se zavedajo svojih ambicij, ki se zavedajo, da so odločitve, ki jih sprejmejo, pomembne ne samo za njihovo, njihov poklic in uh, njihove prihodke, temveč tudi za njihovo psihosocialno stanje. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Viktorju Kempi, višjemu raziskovalcu pri ETUI. Um, Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi najprej izpostavil splošni okvir, kateremu zaupamo. 4000 nesreč se letno zgodi v Evropski uniji. 3 milijone delavcev je letno odsotnih eh, več kot 3 dni. In ogromno število delavcev umre zaradi poklicnih bolezni. Poškodbe za zdravljenje, poškodbe in nesreč pri delu pa porabimo poprečno približno 3 odstotke BDP tako da so ti podatki zaskrbljujoči. Robusten akcijski okvir potrebujemo torej na ravni držav članic in na ravni Evropske unije. Ko je govora o trenutnem strateškem okviru, je treba upoštevati, da se sedaj mm, poslabšujejo delovni pogoji zaradi krize gre tudi za upoštevanje poenostavitev v okviru sprejemanja zakonodaje. Cilj programa REFIT je poenostaviti in opustiti nekatere predloge, ki pa so se nanašali na odzivanje na nesreče in nevarnosti pri delu. Delovni inšpektorati so prav tako ošibljeni primankuje nam možnosti za spopadanje s psihosocialnimi tveganji. Prav tako nam manjka priložnosti za zmanjšanje neenakosti med državami članicami. ETUC, ETUC je svetovalni odbor, ki svetuje komisije in pri pripravi trenutnega strateškega okvira smo sodelovali torej pri pripravi prejšnjega in trenutnega ukvira smo bili udeleženi. In cenimo prispevek gospoda Kristensena, ki je pozval k več ukrepom in bolj konkretnim ukrepom. To, kar nam manjka sedaj v strateškem okviru, so merljivi cilji zavezojoče časovnice in ustrezno spremljanje. Prav tako pozivamo za bo, k boljši zaščiti delavcev pred boleznimi in nesrečami. Ne bi radi, da se razdrobi zakonodaja v luči krize. Treba je zagotoviti več ukrepov. Zakonodajni predlogi, vključno s pobudami socialnih partnerjev, ko gre za dogovor na področju frizerstva in področju storitev pošiljanja, pri teh predlogih smo gotovili, da je prišlo do blokade in komisija jih um, ne želi ohraniti kot predloge za direktive. Prav tako manjka tri predtitnih pogovorov s komisijo, zato da bi ukrepili sodelovanje s socialnimi partnerji in MSP-ji. Ni prezadevan, da bi ukrepili vloge um, inšpekcij dela in ukrepili zastopanost uh, delavcev. Manjkajo torej jasne smernice za države članice, zato da bi izvajale nacionalne strategije za zdravje in varnost pri delu v sodelovanju s socialnimi partnerji, kar naj bi spodbujali oziroma pomagali izvrševati tudi delovni inšpektorati, ki pa, kot opažamo, trenutno ne morejo ustrezno sodelovati glede elementov, ki bi jih morali vključiti v prihodni strateški okvir, takrat, ko bo pač preoblikovan in preimenovan in se bo izvajal kot strategija. Mi bi radi, da se upošteva izpostavljenost škodljivim snovem. Prav tako bi radi pri, preprečili izpostavljenost delavcev karcinogenim in mutagenim snovem. Tudi reprotoksične snovi predstavljajo težavo v Evropski uniji. In to je povezano tudi z predlogom o karcinogenih in mutagenih eh, snoveh, tega elementa pa trenutno še ne najdemo. Tudi pri mišično-kostnih obolenjih še ne spremljajo dovolj nekaterih elementov, ko gre naprimer za ergonomičnost delovnih mest. Tu gre za direktivo, ki jo je treba posodobiti zaradi tega, ker so v številnih primerjih podatki te direktive zastareli. Potem pa še vprašanje psihosocialnih tveganj. Menimo, da tega ne moremo spremljati samo prek um, nezakonodajnih ukrepov. Tu nujno potrebujemo tudi zakonodajne ukrepe. Več je torej prednost skupnih nalog, ko gre za zaščito reproduktivnega zdravja, preprečevanje stika z mm, karcinogenimi snovmi, potem um, endokrinih disruptorjev, ki vplivajo na hormonsko ravnovesje. Tu so tudi vprašanja spolov, ko gre za različne stopnje izpostavljenosti škodljivim snovem v povezavi s poklicnimi boleznimi. Težave se pojavljajo tudi zaradi negotovih delovnih mest pri moških in ženskah zaradi večjih eh, stresov prihaja do negativnega vpliva na zdravje. ETUC je 28. aprila letos pozval k stopnjam za izpostavljenost, ko gre za 50 najpogostejših karcinogenih in mutagenih snovi, ki vplivajo tudi na razmnoževanje. Pozvali smo tudi za ukrepe na področju mišično-kostnih obolenj, ko gre naprimer za poškodovanje hrbtenice zaradi dvigovanja težkih bremen. Prav tako smo izpostavili mm, pomembnost preprečevanja stresa, ki ga občuti kar 25 odstotkov zaposlenih. Glede raziskave, ki jo je izvedla agencija v Bilbao, pa je treba seveda zagotoviti tudi podporo ko gre za glavne elemente evropskega strateškega okvira. Treba je upoštevati tudi naše zahteve. Te zadeve so bile jasno predstavljene tudi v resoluciji ETUC. Uh, Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa smo se znašli pred resno težavo. Še 30 minut imamo na voljo. Nimamo, nismo pa še imeli priložnosti, da bi razpravljali o tej zelo pomembni temi, ko gre za zdravje in varost pri delu, o kateri smo že veliko krat govorili v našem odboru. Razprava bo pravzaprav zagotovo v okviru tega odbora še potekala. Potem pa je tu še ena točka na dnevnem redu, ko gre za Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnost med generacijami. Po pol sedmi ne bomo imeli več na voljo tolmačenja. Torej, lahko rečemo, da razprave v odboru o tem vprašanju ne bomo imeli. Torej, o tej točki, ki jo imamo sedaj na dnevnem redu in gremo pač na naslednjo točko in poskušim, poskusimo zaključiti s to točko v pol ure. Lahko pa rečemo, da se bomo še pozneje vrnili na Evropsko leto aktivnega staranja na naslednjem sestanku. Ne, to ni možno. Poskusimo, poskusimo vseeno. Poskusimo biti res disciplinirani in bodimo res kratki pri naših pripombah. Poskušali bomo obdelati obe točki na dnevnem redu. Ampak to pomeni, da morate biti res izredno kratki. Najprej začnimo z odzivi poročevalcev v senci glede tega poročila. Gospod eh, Kempa, niste vi krivi, da smo v tej situaciji, sploh ne? Za 60 sekund dobi besedo gospod Bach. Ok, vielen Dank in 60 sekund. Prav najlepša hvala, 60 sekund torej. Mislim, da ne bi bilo mm, vljudno do naših gostov, da ne bi izvedli razprave konec koncev smo odvisni od vašega dela in um, izpostavili ste um, glavno vprašanje in obenem zagotovili tudi glavne odgovore. Za ELS pa je ena točka zelo pomembna, sedaj se ne moram spustiti v celotno problematiko, ampak ta točka je naslednja. Kako se bomo lotili vprašanja glede dodatnih obvezujočih pravnih obveznosti? Predstavnik OŠE je dejal, kaj motivira podjetja najprej. Pravne obveznosti jih zagotovo motivirajo k temu, da vložijo v preventivne ukrepe in drugič zagotovo finančne sankcije. In um, predstavnik Business Europe ima seveda tudi drugačno mnenje, tako da smo se res znašli v dodatni dilemi. Ali bomo ukrepili zakonodajo ali pa tu ne bomo ukrepali. Tako da mislim, da je to, po mojem mnenju, najpomembnejša točka. Najlepša hvala, gospod McIntyre, za minuto. Um, Najlepša hvala, predsedujoča. Mislim, da v eni minuti na tako pomembno poročilo ne morem podati ustreznega odziva. Mislim, da je tudi nesmiselno, da to pričakujete. Želela bi si, da bi pol ure posvetili razpravi in preložili naslednjo točko, ampak tega ne bomo storili. Se gospodu Kristensenu res zahvaljujem za delo, ki ga je opravil. In najlepša hvala tudi vsem gostom danes, ki so podali predstavitve. Tem je bilo zelo zanimivo prisluhniti. V tem poročilu je veliko elementov, ki jih pozdravljam. Zelo všeč mi je prvi odstavek, ki povdarja, da imajo vsi pravico do visoke stopnje zaščite. Mislim, da je to tudi naše izhodišče. In vesela sem, da upoštevamo stališča MSP-jev in mikropodjetij. In vesela sem tudi, da spodbujamo izmenjavo dobrih praks. Vendar pa, tu so nekatera področja, kjer bi morali biti m, mm, previdni, ko gre za arbitrarne cilje in posplošene postope, mislim, da tu ne upoštevamo situacije v državah članicah. Tako da pri nekaterih točkah bom podala predloge sprememb in upam, da bomo lahko oblikovali dobro poročilo. Eh, madam Weber, one minute. Najlepša hvala, gospa Weber, za minuto. Najlepša hvala poročevalcu in vsem gostom bi se rada zahvalila hvala za predstavitve danes po povdan. In v telegrafskem slogu naj povem, da zdravje in varnost pri delu je pravica sama po sebi. Je pa tu kar nekaj ciljev, ki se na to navezujejo. Eden izmed ciljev je, da bi gospodarstvo ustrezno delovalo. Nadaljni cilj je seveda aktivno in zdravo staranje za vse delavce. Želimo si, da bi bili vsi delavci zdravi. Glede na to naj povem, da tudi sama mislim, da je res nujno potrebno oceniti vse tisto, kar je že bilo urejeno do sedaj. In upam, da bo tokrat res predlagana boljša zakonodaja, ki ne bo samo bolj enostavna in bolj transparentna, temveč bo tudi bolj razumljiva, ki jo bodo lahko razumeli tudi podjetniki, torej MSP-ji, ti si namreč ne morejo privoščiti, da bi najeli pravnike za razlago. Predstavnik Business Europe je podal nekaj pripomb glede kvantitativnih um, ciljev in psihosocialnih uh, tvegan. S tem se strinjam, tako da poroče, predlogi sprememb uh, bodo šli v to smer. Najlepša hvala, gospod Silkevtis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem gostom. Ko nastopi kriza, se področje dela nekako sesuje, premalo nadzora je. Vlada deregulacija, težko je upraviti primerno in pravilno oceno tveganja. Tudi naši gostje so o tem govorili. Bi se pa rad zaustavil pri nekaterih točkah, pri nekaterih pojavih pravzaprav. Predvsem, ko gre za izvajanje naročil strani drugih podizvajalcev. Veliko podjetja uporabljajo veliko podizvajalcev. Zelo pomembno je, da države oziroma pristojni organi izvajajo nadzor tudi nad podizvajalci. Potrebujemo ustrezen okvir za to. Delavci in delodajalci bi morali imeti možnost izvajati nadzor. Na voljo jim moramo dati ustrezne instrumente, tudi zato, da bodo lahko zagotavljali zdravje in varnost pri delu. Zato bi morali podpreti MSP-je, pa tudi mikropodjetja. Zlasti na ravni mikropodjetij ni možnost postaviti ustreznih varnostnih in pogojev za delo. Najlepša hvala, gospod Dili, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalcu. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Business Europe, vi pravite eno. In sicer, da moramo najprej oceniti, šele potem sprejemati zakonodajo. Naj vam povem, da je decembra 2011 Evropski parlament z veliko večino potrdil moje poročilo, ki je že ocenilo Evropsko strategijo o zdravju in varnosti pri delu za obdobje 2007-2011. Tako da ja, ocena je bila opravljena. Moje takratno poročilo je že izpostavilo, da so pogoji na področju zdravja in varstva pri delu zaskrbljujoči. Hvala lepa Evropski agenciji za zdravje in varnost pri delu v Bilbao, smo se večkrat pogovarjali o tem. Hvala lepa, da ste izpostavili številke. Vsakih pet sekund v Evropi pride do nesreče pri delu in te številke bi morali imeti vsi v mislih. 160 tisoč mrtvih letno, kaj to predstavlja? 4 odstotke BDP-ja, zato ker nič ne počnemo, zato moramo ukrepati. Hvala lepa poročevalcu. Sama bom prispevala številne predloge sprememb. V vsakem primeru ne moramo več čakati. Komisija je bila štiri leta tiho, ne moremo tudi mi kot parlament naslednje štiri leta močati. Hvala lepa, gospodža. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, poročevalcu. Kar zadeva vidike, s katerimi se strinjamo, teh sploh ne bomo menjala, glede nekaterih zadev pa se bomo vseeno oglasila. Gre za podatke Evropske komisije kot kaže, obstaja nekje 20 tisoč delovnih inšpektorjev, en inšpektor za 9 tisoč delavcev. Milijon 500 tisoč inšpekcijskih pregledov letno opravijo, kar pomeni, da vsak delavec, če dela 365 dni na leto, pa to bi bil luksus, postane predmet inšpekcijskega pregleda vsakih 24 let. Tako da ta matematika ni glih najbolj primerna. Zato se mi zdi, da bi morali tu in tam kakšen podatek preveriti. Potem so tu še direktive. Zelo pomembno je, da poenostavimo zadeve, da znižamo stroške. Gospodarska kriza je zagotovo močno prizadela MSP-je, še posebej pa mikropodjetja, ki so bila deležna pravega masakra. Težko podpirajo stroške zlasti z vidika nudenja varstva in zdravja na delovnem mestu. Delavci pa so tisti, ki plačajo najvišjo ceno. Zato se mi zdi, da bi morali spremeniti trenutno stanje. Potrebujemo usklajen zakonodajni okvir, ki bo zaščitil delavce. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Uh, še eno minuto, gospod Čosajman. Ja, najlepša hvala. V eni minuti bi najprej čestitev EU Ocean za to poročilo, ki je zelo dobro pripravljeno. V prihodnosti lahko morda naše politike utemeljimo na teh informacijah, ki smo jih prejeli. Žal pa nisem zadovoljen z delom eh, odbora za strateško delo, namreč eh, njihovo delo ni imelo dobre vsebine kolegica pa je, oziroma kolega Kristensen pa je dobro opredelil, kaj bi morali tam početi. Tukaj je kar nekaj težav pri zdravstvenem varstvu, ko govorimo o zdravilih proti raku. Te namreč povzročajo določene bolezni, to sistemsko. Vsi to razumejo, nihče pa še se ni s tem spopadel, ne na evropski ravni in ne na nacionalni ravni, pa bi to morali storiti. Najlepša hvala. Hvala, za, vsem, da ste bili tako kratki. Rok za predloge sprememb je 30. juni opovdne. Ampak kot smo že povedali prej, se vsi zavedamo, da so to pomembna vprašanja glede varnosti in zdravja pri delu. To je za naš odbor zelo pomembno. Prav zato, načrtujemo, da bi sprejeli to poročilo v našem odboru 23. septembra. Sekretarjatom se bom pogovorila, ali obstaja kakršnakoli možnost, da bi imeli tudi poglobljeno razpravo o tej temi kdaj drugič, naprimer po poletnem dopustu. Torej, s to razpravo danes nismo zaključili. Upam, da bomo s to razpravo nadaljevali po poletju. Vsem bi se še enkrat najlepše zahvalila, da ste bili danes tukaj. Najlepša hvala EU Oša, pa tudi hvala Uleju za to delo, ki ga je opravil. Kljub temu, da imamo omejen čas danes, vam želim sporočiti, da smo zadovoljni z vašim delom, ki ste ga opravili. To je res eh, pomembno in ga zelo cenimo. Vsekakor se bomo k tej temi še vrnili in najlepša hvala za vaš prispevek. Tako potem pa lahko nadaljujemo z 13. točko na dnevnem redu. Poročevalec je gospod Kukan. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Moja predstavitev ne bo dolga. Za začetek bi rad povedal, da je poročilo o izvajanju rezultatih in celoviti oceni Evropskega aktivnega, leta aktivnega staradnja in solidarnosti med generacijami 2012 pritegnilo kar precej amandmajev. Kar 184 predlogov sprejem smo prejeli. To prikazuje dejstvo, da je poročilo zelo pomembno in eh, zato predloge spremem pozdravljam. Glede na predlagan eh, razpored dela bo 1. julija, torej naslednji teden, potekal sestanek z poročevalci v senci. Sam sedaj pripravljam kompromisne predloge sprememb. Prav zato bom pri, podrobno prisluhnil temu, kar bodo povedali kolegi in eh, poročevalci v senci tako da bom lahko to, kar bodo povedali, odrazil tudi v kompromisih, ki jih pripravljam. Še nekaj bi rad pojasnil. Namreč vse konstruktivne kritike bom vključil v poročilo. Seveda razen tistih, ki nasprotujejo konceptu aktivnega staranja in tistih, ki bi razpravo popeljali v drugo smer pri tako specifičnem poročilu moramo biti osredotočeni na ključne dele in se ne smemo zmesti z popolnoma novimi elementi, ki bi jih tukaj vključevali. Moj glavni cilj je, da bo to poročilo čim bolj kratko in jedrnato ter osredotočeno na dejansko poročilo ter oceno tega eh, aktivnega leta staranja leta 2012. Prijeli smo kar nekaj predlogov sprememb glede solidarnosti med generacijami. Z veseljem bom vključil te spremembe, ki pozivajo k večji, večji vrednosti teh rezultatov leta 2012. Podprl bom tudi tiste, ki govorijo o vseživljenskem učenju, o spodbujanju IKT veščin za starejše osebe ter pri tem, da se moramo osredotočiti na vključevanje oseb nad letom 55 pri vključevanju v trg dela. Pa tudi, kar se tiče predlogov sprememb, ki zahtevajo zdravstveno varstvo za vse osebe. Pripravljam se na razpravo o prestrukturiranju socialnih sistemov v državah članicah ter sistemov pokojnin. Oziroma, ti dve temi, po mojem mnenju, nista vključeni v, v temo našega poročila in zato teh ne bom obravnaval. Veselim pa se že razprave. Najlepša hvala. Hvala. Eh, kolegica Blinkevič, ute, izvolite. Poročevalka v senci za SND. Grem, manovka. Hvala lepa poročevalcu za to odlično poročilo. Sama bi vseeno rada to poročilo še nekoliko dopolnila s svojimi zamislimi, ki jih bom tudi na kratko predstavila. Mislim, da bi morali v tem poročilu podariti predvsem to, da je finančna in gospodarska kriza še poslabšala revščino zlasti starejših oseb v Evropi. Zaradi revščine in socialne izključenosti starejših oseb bi morali storiti veliko več. Pomembno je, da pogovarjamo ne samo o izključenosti, temveč tudi o zdravstvenih težavah, o lakoti, ki jo trpijo starejše osebe osebe. Pomembno je, da zagotovimo ne samo aktivno, temveč tudi dostojno staranje. V tem poročilu bi morali države članice, socialne partnerje in vse ostale pozvati, da skupaj pripravijo nacionalne politične programe, s katerimi bodo poskrbeli za to, da bodo vsi delavci dovolj aktivni in mobilni do starosti, ko bodo zreli za upokojitev. Mislim, da bi morali vsem delavcem omogočiti, da do upokojitve dostojno delajo. Države članice bi morale poiskati tudi ustrezne rešitve, zato da bi starejši delavci lahko delali za delovno oziroma za polovični delovni čas, zato ker je to zelo pomembno tudi z vidika njihove vključenosti v družbo. Kar pa zadeva sam dostop, dostop do visokih tehnologij in IKT-ja. Pomembno je, da spodbujamo dostop do IKT-ja tudi za starejše osebe. Komisija bi morala pripraviti integrirano digitalno strategijo za notranji trg in to čim hitreje. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Krasnodebski za IKR. Izvolite. Pani predsednica. Najlepša hvala, predsedujoča. Sam seveda podpiram aktivno staranje in eh, to, da moramo biti vedno mladi, vse v srcu. Poleg tega pa bi rad povedal, da lahko podpremo večino predlogov sprememb, ki sem jih videl. Tukaj so po mojem trije ključni aspekti, ki so najpomembnejši. Prvič, mnogo predlogov sprememb se osredotoča na tako imenovano demografsko bombo. Gre za realno težavo, s katero se bomo morali soočiti v prihodnosti in morda bomo potrebovali poseben evropski sklad, s katerim bomo uravnavali to neravnotežje, demografsko neravnotežje. Drugič. Načeloma sem relativno kritičen, ko gre za obvezno zvišanje starosti upokojitve. Aktivno staranje ni nekaj, kar bi lahko zlorabljali, zato da se poviša starost upokojevanja. Mislim namreč, da obstaja še več različnih načinov, kako so lahko starejše osebe aktivne, ne da bi aktivno delale mislim, da imajo druge prispevke za družbo, razen eh, to, da so aktivne na trgu dela. Predlog spremembe 77 naprimer je po mojem mnenju zato relativno vprašljiv. Skupina Alde je tudi izpostavila pomembno točko v predlogu spremembe 73, ki zadeva primerno zdravstveno varstvo lahko podam več primerov diskriminacije do starejših, ko gre za zdravstveno varstvo in zdravstveno oskrbo. Po vsej Evropi prihaja do zelo neprijetnih posledic tega, ki vplivajo na zdravje starejših. Mislim, da ne smemo imeti diskriminacije zaradi starosti na tem področju naši zdravstveni sistemi so vse bolj obremenjeni in gotovo bomo tukaj govorili tudi o eutanaziji prej ali slej. To lahko namreč eh, prinese gospodarske pridnosti. Prepovedati moramo diskriminacijo na podlagi eh, starosti, poleg tega pa je tukaj tudi seveda zdravstveno varstvo in tako naprej, to mora biti vključeno. Hvala, gospod Weigl, zaradi, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Imamo odlično poročilo o pravem času, da spregovorimo v tem parlamentu o temi, o kateri govorijo v vseh državah članicah Evropske unije. Gre za položaj starejših in vsi bomo nekoč starejši in moramo tudi razpravo o problemih starejših modernizirati, tako kot se svet modernizira. Mislim, da je v tem poročilu so vsi Eh, elementi in ne bom eh, podaljševal te razprave. Dali smo v imenu skupine Alde precej eh, amandmajev skupaj z kolegicami iz tega odbora in veselim se sodelovanja z raporterjem, gospodom Kukanom kot, kot čedov. Rekl bi samo še to, da se nam je zelo potrebno opozoriti na to, da pričakujemo, da bo komisija Eh, predlagala in se ukvarjala z strategijo, za, ki bo odgovorila na demografske spremembe. Eh, zdi se mi pa tudi potrebno, da se z problemom demence ukvarjamo na ravni Evropske unije, ker gre za bolezen, ki jo čuti veliko, vedno več ljudi. Eh, hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Weigl. Sedaj pa gospa Zuber, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Deste ano, eh, ano europeu do investimento à civida solidariedade entre gerações. Hvala lepa. Govorimo o tem, kako učinkovito je bilo leto Evropskega aktivnega staranja in solidarnosti. Kar nekaj predlogov sprememb smo vložili na to poročilo. Mislim, da Evropske unije ne bi smeli zlorabljati za to, da bi pravzaprav zakrivali tiste prave težave, s katerimi se soočamo. Na področju aktivnega staranja je še vedno veliko težav, tudi zaradi tega starost dviguje. slišali smo kar nekaj pripomb tekom tega evropskega leta in vse skupaj je temeljilo na konceptih, ki niso najbolj primerni. Ta dva dejavnika, aktivno staranje in solidarnost, po našem mnenju nista povezana med seboj. Upokojitvena starost se dviguje, ampak razprava o vse višji upokojitveni starosti po našem mnenju ni bistvo vsega. Veliko študij je napisanih na to temo in v teh študijah piše, da bi se moralo zmanjšati število ur delovnika za vsakega delavca. Tako da je pokritvena starost tu pravzaprav lažno vprašanje, s katerim se ukvarjamo. Mislim, da bi morali razmišljati predvsem o tem, ali so naši socialni sistemi vzdržni ali ne. To je ključni problem osebe ne morete prisiliti, da delajo dlje, kot je to nujno. Še dve vprašanji sta pomembni in jih umenjamo tudi v predlogih sprememb. Gre pa za to, kako bi lahko spodbujali dostop do raznih dejavnosti. Naprimer, potrebujemo javne zdravstvene storitve, ki bodo osebam dopuščale aktivno staranje, dostojno staranje. Spodbujati je treba tudi senior gospodarstvo. Pomembno je tudi to, da poskrbimo za dostojne pokojnine. Brez dostojnih pokojnin bomo težko spodbujali aktivno staranje. Zato se mi zdi, da bi morali ponuditi predvsem več dostojnosti vsem. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Zdanoka, izvolite, eno minuto imate. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Kukanu za to poročilo. Tudi mi smo predložili nekaj predlogov sprememb. In eh, ključna tema tukaj bo verjetno upokojitvena starost po našem mnenju upokojitvena starost ne sme biti obvezujoča. Vseeno pa moramo imeti možnost, da ljudje delajo dlje. Torej, gre za nekakšen selektiven model. Nekateri poklici so pač taki, da eh, lahko v njih ljudje dlje časa delajo. Torej, to so naši predlogi. Poleg tega pa govorimo tudi o pristopu življenjskega cikla, ki mora biti bolj obvezujoč. Torej, predlagamo, da se dvigne upokojitvena starost. To so ključni pristopi, ki jih predlagamo. Hvala. Najlepša hvala. Laura Gea, izvolite. Hvala, gospod predsednica. Hvala lepa tudi poročevalcu. Uložili smo predloge sprememb, kajti ta medgeneracijska izmenjava je zelo pomembna. Ta turnover je pomemben. Pomembno je, da se generacije zbližajo in do tega lahko pridemo samo preko dialoga, preko strukturiranega dialoga med mladimi in starimi. Poskrbeti moramo za to vzajemno bogatenje generacij. Obstajajo različne izkušnje, ki se lahko na določeni točki na nek način združijo in na delovnih mestih se lahko vzpostavi to vrsten dialog, ki tudi vzpostavlja optimalne delovne pogoje. Vprašanje veščin in kompetenc je prav tako pomembno. Ključnega pomena je, da se tekom celotnega življenja dela na veščinah in znanjih, dolgotrajna brezposelnost ki prizadane predvsem odrasle med 40 in 55 letom, bi bila lahko morda razrešena, če bi imeli posamezniki več veščin. Potem upokojitvena starost, poročevalec pravi, da bi se morali osredotočiti na to vprašanje, ampak da morda to tudi ni ravno najbolj primerno. Zato se mi zdi, da bi morali biti previdni, zlasti, ko govorimo o tem, da bi povečali oziroma povišali pokojitveno starost. Ne pozabite na to, da vsi poklici ne izčrpajo človeka na enak način, tako da bi morali upoštevati razlike med poklici. Tako da bodite previdni, preden dvignete upokojitveno starost. Poročevalci v senci se bomo še sestali, skušali bomo pripraviti dober dokument, kajti zdi se mi, da je podlaga, na kateri lahko delamo, dobra. Hvala. Najlepša hvala. Hvala vsem. To mnenje bomo sprejeli 15. in 16. julija v odboru Empel. Opravičujem se, ker smo pohiteli tukaj zadnjo besedo, dam še gospodu Kukanu in eh, upam, da je bila razprava koristna tudi za vas. Izvolite, gospod Kukan. Najlepša hvala. Ja, to je bila zelo koristna razprava in zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k razpravi svoje mnenje. To, kar, povedala, kar je povedala pročevalka v senci iz SND-a, je zelo dober prispevek k izboljšanju eh, poročila. Tudi to, kar je povedal gospod Weigl. Eh, Kar se tiče tega, kar je povedal IKR, mislim, da lahko, o tem lahko vsekakor razpravljamo. Nekateri predlogi sprememb so morda premočno zastavljeni, zato bi bilo bolje, če najdemo nekakšno realistično rešitev. Malce nenavadni se mi zdijo nekateri prispevki. Kolegi so rekli, da je namen tega poročila v bistvu, da se zviša upokojitvena starost in da bo celotna razprava stekla samo o tem. Po mojem mnenju to sploh ni v, zapisano v poročilu in temu nasprotujem. Tako da upam, da mi bo nekdo pojasnil, kako ste prišli do tega zaključka, da jaz priporočam, da se dvigne upokojitvena starost. Hvala vsem za predloge sprememb. Z veseljem sem jih prebral in tudi danes prisluhnil vašim mnenjem, tako da sedaj bolje razumem, kakšne so stališča. Upam, da bomo imeli intenzivno politično razpravo in pogajanja glede tega. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kukar. Hvala vsem za ta naporen sestanek danes, ampak mislim, da smo dejansko opravili veliko dela in sprejeli vse odločitve, ki smo jih morali sprejeti. Hvala vsem.